Der Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Spoštovane gospe in gospodje, ponovno otvarjam naše zasedanje. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Imate k temu kakšne pripombe? Če ne, potem je zapisnik s tem sprejet. Zdaj pa prehajamo na razpravo o razmerah v Siriji. Tako da se